poslanke in poslanci. Zahvaljujem se vam za to priložnost. Zahvaljujem se vam za to, da sem vam lahko na kratko opisal svoj pristop. Na hitro še nekaj točk. Torej, stari koncept eh, donatorjev in prejemnikov niso v skladu z novim razmišljanjem. Naslednjih nekaj let bo kritično za razvoj našega novega razvojnega okvira. Eh, prilagoditi ga moramo novim realnostim, zato da bomo zgradili boljši svet. Spremenila se je paradigma in sicer prehajamo iz eh, tisočletnih razvojnih ciljev k trajnostnim razvojnim ciljem. To je velika priložnost, da se bolj učinkovito borimo proti eh, revščini preko integracije eh, in pa socialnih in okoljskih dimenzij, preko partnerstva za državami v razvoju, preko partnerstva za novimi donatorji. Tudi priprava eh, okvirja za obdobje po Kotonuju nam omogoča ponovno potrditi svojo predanost eh, državam AKP in pa Afriki na splošno. Eh, Evropska unija bo del tega procesa. Ti napori presegajo univerzalni razvojni okvir. Tu gre za dosti bolj daljnosežne izzive za Evropo in za cel svet, kako oblikovati, usmerjati in obvladovati globalizacijo. Zato gre pri, na, eh, pri naših razvoj, eh, razvojnih trajnostnih ciljih. Zelo se že veselim, da bom z vsemi vami sodeloval pri oblikovanju teh prioritet in tudi pri drugih stvarih. Veliko tega bom odnesel seboj, tega, kar sem slišal danes na tem eh, zaslišanju. Eh, ohraniti moramo globalno solidarnost, eh, eh, solidarnost, ki krepi naš svet, ki krepi naše partnerstvo naše partnerje in ki je dobra za naše sodržavljane. Najlepša hvala za eh, to eh, razpravo. Mislim, da bo pomagala oblikovati naše naslednja desetletja. Hvala. Um, you, in najlepša hvala vam, gospod Mimica. Naj vam povem, kaj se bo sedaj dogajalo. V skladu se, pravi, se pravilo se bodo eh, koordinatori eh, srečali sedaj in bomo eh, ocenili eh, in kamera se pravi za zaprtimi vrati to, kar se torej, kanali za prenos niso bili zadostni in tudi internet v hiši očitno ni funkcioniral. Bile so, so pritožbe na Twitterju in jaz prosim, da se za naslednje zaslišanje to izboljša. I, I tudi eh, Jaz sem slišala isto, ljudje niso mogli slišati vprašanj. Torej, tisti, ki niste koordinatorji, prosim, zapustite to dvorano in mi bomo eh, sedaj opravili evalvacije in potem bo sprejeta odločitev. Hvala lepa. Eh, zaslišanje bo jutri, eh, novo zaslišanje ob šestih. Dobili smo pač eh, te slote pozno zve, zvečer, ampak se moremo eh, drugače. Tolmačem se zahvaljujem za njihovo delo na tem sestanku. Sedaj pa nadaljujemo s sestankom.